je treba izboljšati, zmanjšati uh, hrup zaradi železniškega prometa, tako da bomo na ekološko smotrn uh, način lahko organizirali distribucijo po železnicah. Hvala. Like to... Hvala lepa. Prosim vas, eh, kolegice in kolegi, govorite počasi, kajte sicer tolmači ne bodo mogli pretolmačiti tega, kar želite povedati, če tako hitro govorite kolega eh, Said El Kadraoui, socialisti in demokrati. Komisaris, eh, kolega, zikvilom. Hvala lepa.